Pan Przewodniczący! Good morning, Dobro jutro, prosim zasedite svoja mesta. Otvjeram posjedzenje. Sedaj odpiram današnje zasedanje. Začenjam od eh, informacij bardzo smutnych. Začeli bomo z delom sporočil in sicer prva točka so naravne nesreče v Evropski uniji. Evropska unija je bila ponovno prizadeta zaradi nesreč. Najbolj prizadeti so bile Belgija, Nizozemska in Italija. Trenutno so še vedno poplave v osrednjem delu Italije na jugozahodu Anglije in še v nekaterih drugih predeljih Evropske unije. Najprej bom sam povedal nekaj besed, potem pa vam bom dal besedo in vi nam boste lahko navedli še več dodatnih primerov uh, takšnih poplav. Prišlo je tudi do smrtnih žrtev in uh, države so utrpele veliko škodo, da bi pomagali Eh, ta, žrtvom nesreč so ustanovili pred eh, nekaj leti Evropski sklad za, socia, eh, za pomoč. In že v 33 primerih smo uh, uporabili ta skupnostna sredstva za pomoč žrtvam naravnih nesreč. Pridružujemo se vsem, ki so utrpeli to škodo in uh, vsem tistim, ki so zgubili svoje premoženje v poplavah. Vsi vemo, da gre za tragične, dramatične dogodke za življenje teh ljudi. Gospe in gospodje, sedaj bi dal besedo predstavnikom političnih skupin. Kot prvi bo v imenu Evropske ljudske stranke govoril Sergio Paolo Francesco Silvestris. Beseda je vaša. Signor Presidente, nelle ultime settimane. Gospod predsednik, Številne evropske države so bile prizadele in prejšnji teden so štirje Belgici umrli. In, uh,